Good afternoon. Lepo pozdravljeni, spoštovani kolegi, gospe in gospodje. Start now. Začeli bomo s sestankom in preden začnemo z glasovanjem, bi rad podal izjavo o malteški novinarki Dafne Caruana Galicija, ki se je bomo danes spomnili. V ponedeljek popovdne je bila ubita v bombnem napadu v avtomobilu nekaj metrov od svojega doma. Zahtevamo mednarodno preiskavo in hiter postopek, da bi kaznovali storilce. Malta je zelo majhna država članica, kjer se vsi poznajo med, sebo, med seboj, kjer je veliko korupcije in eh, novinarka je poročala o teh dejanjih v politiki in na širše v družbi. Ne vemo, kdo je odgovoren za ta napad, nikogar ne želimo unaprej obsojati, vendar pa. Je. Yeah. novinarka sodelovala z našim odborom in razkritjem v zvezi z panamskimi dokumenti. Bila je podvržena pritiskom zaradi tega. Raziskovala je neodvisno od politikov in od političnih strank. Verjamemo, da je Dafne imela veliko sovražnikov zaradi tega, vendar pa je svoboda tiska in svoboda izražanja temeljna soboščina Evropske unije in ena od vrednot, zato moramo to vedno znova zagovarjati. Žalujemo in izražamo sožalje vsem svojcem in prijateljem Dafne. Imeli bomo tudi spominsko slovesnost. Srečali smo se z njo 20. februarja leta 2017 v Valeti in ne bomo je pozabili. Zato bomo naslednji teden v Štrasburu imeli razpravo o svobodi medijev in tiska v, na Malti. Predlagam minuto molka. Herzlichen Dank, dass Sie sich zu Ehren von DAF. Najlepša hvala za minuto molka v čas Dafne Karuana. Mikrofon, prosim. Excuse me. Se opravičujem. zaradi posebne situacije tega umora je David Kaza prosil za besedo. Najlepša hvala, gospod predsedojoči, najlepša hvala kolegom za eh, minuto malka. Rad bi se vam zahvalil v imenu prijateljev Dafne in njenih svojcev rad bi uložil ustni predlog spremembe, o katerem bomo glasovali po predlogu 667 kot novi odstavek tega poročila. V ustnem predlogu spremembe piše, da obsojamo umor malteške novinarke Dafne Karuana Galicija, ki je bila vodilna v boju proti goljufijam, korupciji in pranju denarja, ki je sodelovala pri razkrivanju panamskih dokumentov. 16. oktobra je bila ubita v bombnem napadu v avtomobilu. To je nedopustno za državo članico Evropske unije. Najlepša hvala, kolega Kaza. Rad bi vprašal člane odbora, če se strinjate s tem dopolnilom. Torej, mislim, da moramo sprejeti takšno dopolnilo, ki je v okviru našega dela. Sedaj pa gremo na glasovanje obeh poročil. Rad bi pa unaprej podal nekaj opomb. Torej, glasujemo o poročilu o preiskavi pranja denarja in osnutkih priporočil z elektronskimi napravami, elektronskimi karticami. Na voljo imamo 15 jezikov, gradivo smo porazdelili vendar pa zaradi pogajanj poročevalcev s poročevalci v senci še nismo do danes zjutraj dobili zadnje različice in vsi vemo, da nismo, zakaj nismo imeli dovolj časa za prevod. Kompromisne predloge sprememb imate na voljo samo v angleščini. Poročevalci in poročevalci so imeli težko nalogo pred seboj. imeli so 667 predlogov sprememb za poročilo in 783 eh, predlogov sprememb pri poročilih, ki so jih morali predelati Jepe Kofort in Peter Ježek, sta imela glavno nalogo za poročilo. Izdelali so skupaj s poročevalci v senci tudi kompromisne predloge. Pred glasovanjem bom dal besedo obema poročevalcema, da predstavita situacijo. Jepe, najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi se rad zahvalil kolegom v odboru in poročevalcem v senci za opravljeno delo. Rad bi se zahvalil tudi sekretarjatu in vsem sodelavcem za opravljeno delo. Pred seboj imamo zelo dobro poročilo z vsemi predlogi, spremljajo, kateri bomo sedaj glasovali. To je zelo močen znak za to, da ne bomo končali našega boja proti pranju denarja in izogibanju davkom. Imamo jasna priporočila o prihodnosti, o tem, kaj moramo skupaj storiti v državah Švencah in v Evropski uniji za ta pomemben boj. Rad bi se vsem zahvalil in sprejetje tega poročila ne pomeni konca našega dela, ampak je to samo začetek našega dela, kajti veliko dela moramo še postoriti v Evropi. Najlepša hvala, Peter. Najlepša hvala. Nimam več veliko dodati, rad bi se zahvalil vsem, ki so sodelovali v tem odboru in tudi poročevalcem v senci. Prepričan sem, da nam je uspelo oblikovati zelo dobre kompromise. Zato pozivam vse, da jih podprete. in mislim, da današnje glasovanje odraža delo našega odbora. Tudi priporočila se mi zdijo zelo realistična in pravilno oblikovana. Najlepša hvala vsem in sedaj bo predsedujoči tisti, ki bo začel z glasovanjem. Please, lahko začnemo torej imamo še prošlo za poimensko glasovanje zelenih, zato pa potrebujemo podporo petine članov, to pomeni 13 poslancev mora glasovati za. Predlagam, da sprejmemo poimensko glasovanje, je kdo proti, ste zato komunisti, socialdemokrati, tudi kršanski demokrati, GUE, da seveda, zeleni tudi, v redu. Tudi liberalci, David Coburn, tudi. To vem. Dobro. To smo vzeli na znanje. Opozoriti moram tudi na to, da v nasprotju spravili v odboru, lahko glasujejo polnopravni člani, tudi namestni člani. Nadomestni člani lahko glasujejo samo v primeru, da ni dovolj polnopravnih članov. Sedaj bomo preverili. Torej, pravili bomo testno glasovanje, izvolite. So. Ja, trajf. Ja, torej, trije manjkajo, vendar pa. Ni treba, da so jo vsi, torej dva manjkata. Sedaj bomo začeli poročilom o preiskavi pranja denarja, izogibanja davkom in davčne utaje. Torej, pa naslov 1, predlog spremembe 132 za, proti, zavrnjeno. Kompromis 1, kdo je za, proti, držani, eden se je držal sprejeto z večino. Kompromis 2a, kdo je za? Hvala, proti. Zdržani. Dva sta se vzdržala. Predlog spremembe 136, kdo je za? Proti. To bomo preverili elektronsko. Glasovanje odprto. Schließe Abstimmung. Glasovanje zaključeno. Dva še nista glasovala. A, ah, ok. Gut. Ja. Funkcioniert nicht. Ne deluje, da. Še en glas proti. Rezultat je 29 za, 26 proti, 3 so vzdržani. Oma 27, še z enim glasom več. Sprejeto. So, nu- Sedaj gremo na predlog 138 do za. To je ista zadeva. Sekretarjat me je opozoril, da sedaj glasujemo o predlogu 138. za isto temo. Kdo je za, proti? Večina je bila proti, lahko pa preverimo. Glasujemo. Glasovanje zaključeno. 28 za, 31 proti, eden je vzdržal. Sedaj gremo naprej z 140 do za proti. Enaka večina, vendar pa moramo preveriti. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 28 za, 31 proti, 1 se je vzdržal. Sedaj gremo na kompromis 3, kdo je za, proti. Dva sta proti, kdo se je držal. Veliko večino sprejeto, kompromis 4, kdo je za, proti. Dva, kdo se drži, eden, sprejeto. Predlog spremembe 151, kdo je za, proti kdo se vzdrži. Sprejeta z veliko večino. Sedaj pa kompromis pet. Kdo je za? Proti? Zdržani. Trije so proti, eden se je vzdržal. One, five, three. Yeah, ja, okay. Ena, pet, tri. da je proti. To se vzdrži. Torej, preverjamo 153. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Aha, še ne. Glasovanje je zaključeno. 32 za, 26 proti, 1 zdržati sprijeto. Sedaj pa kompromis številka 6. Ha, še manjka predla sem, da je 157. Na mojem seznamu je to jasno. Sedaj gremo na kompromis številka 6 za proti. Kdo se zdrži? Sprejeto. Kompromis številka 7. Aha, 157 ni vključen. Glasovali bomo v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti. gre za prošnjo zeleni, da glasujemo v dveh delih. Preverjamo. 157 prvi del. Glasujemo. One too many or? Yeah. Ja, one too, one EPP too much. Too much, one EPP. član skupine ELS je bil preveč. Sedaj je v redu. 27 za, 28 proti, 3 je vzdržani drugi del. Kdo je za? Proti? Velika večina za, sprijeto. Sedaj pa kompromis šest, aha, še kompromis sedem, ki smo še glasovali, da za, proti. Veliko večino sprejeto. Predlog sem bil 174 do za, proti. Mislim, da je zavrnjeno, vendar pa moramo preveriti. Glasujemo. Zaključeno. 27 za 30 proti 71 držav, proti kompromis številka 8. Kdo je za? In še 8a. Kdo je za? Proti. Kdo se zdrži? Eden proti, eden zdržan. Z veliko večino sprejeto. Predlog sem je številka 181. Kdo je za? proti. Veliko večino zavrnjeno. Kompromis številka 9. Kdo je za? Michael. Na mojem seznamu imam predlog SMB 183, to je pokrito z kompromisom številka 9. Ok, gut, Kompromiss. Kompromiss 9, kdo je za? Proti. Kdo se zdrži? Z veliko večino sprijeto. Sedaj gremo na kompromis številka 13, kdo je za? Proti. Kdo se zdrži? Z veliko večino sprijeto. Sedaj pa 189. Glasujemo ločeno. To so prosili socialdemokrati, kdo za, proti. Večina je proti, vendar to lahko preverimo. Preverjamo torej. Glasovanje odprto. Glasovanje zaključeno. Štiriindvajset za, petintrideset proti, eden se je vzdržal. Predlog sem je 192 do za, proti, zdržani, enaka večina proti zavrneno. Predlog sem je številka 193, 194 in 195 so brezpredmetni. Aha, so identični. moramo glasovati, ker niso pre, brezpredmetni. Torej 193, 194, 95 za, proti. Kdo se zdržal sprejeto? Preverjamo. Preverjamo, glasujemo torej. Glasovanje zaključeno. 25 za, 34 proti, zavrnjeno. Kompromis številka 15, to je za, proti. Se kdo zdrži? Z veliko večino sprejeta. Sedaj pa kompromis številka 16, to je za, proti, zdržani. Veliko večino sprejeto. Predlog sem je številka 207, to je za, proti. Preverjamo. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 26 za, 29 proti, zavrnjeno, 4 so se držali. Predlog sem je številka 208. To je za. Proti. Večina proti, zavrnjeno. Predlog sem je bil šilka 209. Kdo je za? Proti? Preverjamo. Glasujemo. Ja, noh drei fehlen. Trije manjkajo. Glasovanje zaključeno. 30 za, 29 proti, nihče se ni vzdržal. Sprijeto. Sedaj pa predlog spremembe številka 10. 210 je za, proti. Enako, nejasen izid preverjamo, lahko glasujete. Glasovanje zaključeno. 30 za 28 proti 1 se je vzdržal sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 212. Kdo je za? Proti. To moramo zopet preveriti. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 28 za 31, proti 1 se držal, zavrneno. Sedaj pa 213, to je za, proti. Mislim, da je zavrnjeno, moramo še enkrat preveriti. Glasujemo. Glasovanje zaključeno. 30 za, 28 proti, eden se je zdržal sprijeto. 216 glasov proti. Večina je proti, to vidim. Morate više dvigovati roke, tako vas bom bolje videl. Zavrneno 215, to je za proti. Preverjamo. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 29 za, 29 proti, 2 sta se zdržala. Zavrneno. 217, kdo je za, proti, z veliko večino zavrneno, 218, kdo je za, proti, sprejeta, 219, kdo je za, proti, preverjeno, 219, steza torej sprejeta. Je jasno? Kompromis 22, kdo je za? Hvala, kdo je proti? To se zdrži. Veliko večino sprejeto. Kompromis 23, kdo je za? Proti? Držani sprejeto. Predlog sem bil številka 225, ki je identičen predlogu 226. To je za. Proti. To bomo preverili, mislim, da je zavrneno, ampak za las glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 31 za 28 proti sprijeto. Predlog spremembe številka 227 je za, proti. Velika večina je proti zavrnjeno. Kompromis 25 je za, proti. Kdo se drži? Sprejeto. Predlog sem bil 231 je za, proti velika večina proti zavrnjeno. Sedaj pa predlog spremljajo 233. Kdo je za? Kdo je proti? To moramo preveriti. Lahko glasujete. Glasovanje je zaključeno. 28 za, 29 proti, 30 so se zdržali zavrneno prele sem bila številka 234 do za. Proti. Če je LS proti, to zavrnjeno, če ne, moramo preveriti. Aha, zavrnjeno, torej 235, ki je identičen z 238, to je za. stopi proti. Se kdo zdrži, preverjamo. Ni jasne večine, lahko glasujete. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno 28 za 31 proti. 236 do je za. Do proti. Tudi tukaj ni izid jasen. Preverjamo, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 30 za, 28 proti, 1 se je zdržal sprejeto. Sedaj pa 237. Kdo je za? Proti. Mislim, da je tukaj večina podobna, vendar bomo vseeno preverili. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 31 za, 28 proti, sprejeto kot prej. Kompromis številka 26 do za, proti. To se zdrži. Mm, samo nekaj glasov je bilo proti, eden se je držal, sprejeto. Sedaj pa glasujemo o predlogu 239 v treh delih. To imate v gradivu. Prvi del, kdo je za? Proti. To se drži, veliko večino sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti. Veliko večino sprejeto. Tretji del, kdo je za? Proti. To moramo preveriti. Glasujemo. Da, fehl noch vier. Veliko še manjka. Sedaj zaključujemo. Glasovanje je zaključeno. 28 za, 27 proti, 30 so zdržali sprijeto. Sedaj pa predlog 245 za. Proti. Se do zdrži. Preverjamo. Svolite, lahko glasujete. Glasovanje zaključeno. 31 za, 25 proti, 30 so držali sprijeto. Torej 246 odpade, 247 do za, proti. Se to zdrži. Večina je podobna sprijeta, lahko pa preverimo. Izvolite, glasujemo. Glasovanje zaključeno. 33 glasov za, 25 proti, 248 do za, proti. Se kdo zdrži? Po mojem je to sprejeta. Še dva. zaključeno, 28 za 29, proti 1 se je držal, zavrnjeno, 249 do za, proti, se kdo drži, z veliko večino sprejeto. Sedaj pa kompromis številka 30, kdo je za, proti, se kdo zdrži, sprejeto z veliko večino, kompromis 32 do za proti. Se kdo zdrži sprejeto? Predlog spremembe številka 254 do za. Proti. To moramo preveriti. Sujemo. Closed. Glasovanje zaključeno. 28 za, 30 proti, 1 se je zdržal zavrnjeno. 256 za, proti. Mislim, da je enaka večina, se kdo zdrži, preverjamo, glasujemo. Glasovanje zaključeno. 26 za, 30 proti, zavrnjeno, 2 ste se zdržala. 257, kdo je za? Proti. Se to zdrži? Zavrnjeno. 258, kdo je za? Proti. Se to zdrži? Velika večina sprejeta 259. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Zavrnjeno. 264. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 262. Kdo je za? Proti? nejasno. Preverjamo. Glasujemo. Glasovanje zaključeno. 30 glasov za, 28 proti, sprejeto, eden se je vzdržal. 261, kdo za, proti. Preverjamo. Mislim, da je sprejeto. Aha, zavrnjeno, se opravičujem. Torej, glasovanje zaključeno. 28 za, 29 proti, 2 ste se zdržali, zavrnjeno. Sedaj pa predlog spremembe številka 263, ki je identičen predlogu 265 za, proti. Se kdo zdrži? Z večino je zavrnjeno. 266. Kdo je za? Proti? Ni jasno, kakšen je zid. To bomo preverili. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrneno. 28 za, 30 proti, 1 se je vdržal. 268 za, proti. Mislim, da je večina podobna, vendar bomo preverili. Glasujemo. Glasovanje zaključeno. 29 za, 30 proti, nihče se ni zdržal, zavrnjeno. 269 to je za proti. Velika večina je proti, zavrjeno. 267 za. Proti. Mislim, da je to zala zavrnjeno, vendar pa moramo preveriti. Glasujemo. Zaključeno. ne manjka. 29 za, 29 proti, zavrnjeno. 270. Do za? Proti. Sprejeto. 271 do za. Proti. ni jasno, kakšen je zid, preverjamo. Glasovanje je zaključeno. 30 za, 28 proti, 1 se je zdržal, sprejeto. 272 do za, proti. Nejasno. Preveriti moramo, glasujemo. zaključeno. 29 za, 29 proti, 21 zdrav zavrneno. 273 doza proti. Držani z veliko večino sprijeto. 274 doza proti. je le za ali proti sprijeto torej. Sedaj pa kompromis številka 40, to je za, hvala, proti, kot ponavadi, se kdo zdrži, aha, eden se je zdržal, trije so proti, sedaj gremo na predlog 278, do za, proti. Velika večina. Proti zavrnjeno 279 do za. Proti. To moramo preveriti, ker ni jasno. Glasujemo. Vključeno. Aha, zdaj ste vsi glasovali. 31 za, 28 proti, sprejeto. 280, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 281, kdo je za? Proti? Ni jasno, preverjamo. Glasujemo. Noch zwei. Še dva. Glasovanje je zaključeno. 20 za, 37 proti, zavrnjena 282, kdo je za, proti. rezultat ni jasen, preverjamo, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 31 za, 27 proti, 1 se je vzdržal, sprejeto 283 do za, proti. Preveriti moramo, glasujemo. will disclose. Konec glasovanja. 20 ja, eh, no. 29 za, 28 proti, 2 vzdržana, sprejeta. E, 284, to je za, proti. Bomo spet elektronsko glasovali, žal mi je. Glasujemo. še dva. Konec glasovanja. 28 za, 28 proti, 2 vzdržana, zavrnjena. 285 za, proti, vzdržani. Bomo še enkrat preverili, žal mi je, vedno gre za glas ali dva. konec glasovanja. 29 za, 29 proti, eno zdržan, zavrnjeno. Sedaj pa kompromis 43a. Kdo je za? Proti, zdržani, z veliko večino sprejeto. Kompromis 44a, novi kompromis za, proti, zdržani, z veliko večino sprejeto. Kompromis 46 za, proti, vzdržanje, z veliko večino sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 290 za. Pesto 90 za, proti. Bomo preverili, mislim, da je to zavrnjeno. Konec glasovanja. Nehče, nekdo ne želi glasovati in mu tudi ni treba. 29 za, 29 proti, zavrnjeno. 291, 292 sta identična. Kdo je za? Proti? Z veliko večino zavrnjeno. 294 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili. So, noch einer, jetzt haben wir nur noch 58. Še nekdo, samo 58 vas še sodeluje. Dobro, dobro. 15, ja, 39, ne. Mislim, da je rezultat jasen. Potem pa smo pri 295 za, proti, velika večina je proti zavrnjeno, 293 za, proti 293 z veliko večino zavrnjeno. Kompromisni predlog 48 za. Hvala proti. Zdržani z veliko večino sprejeto. 49 za. Proti. Sprejeto. Predlog spremembe 302. Kdo je za? Proti. bomo morali elektronsko glasovati. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 28 za, 28 proti, 2 vzdržana, zavrnjeno. 303. Also von mir aus können wir die Abstimmung wiederholen. Zaradi mene lahko uh, glasovanje tudi ponovimo, če nihče nima nič proti. Ja, no, potem pa ponovimo. Kdo je za elektronsko? Glasujemo za in proti. 302. No, in prosim, da ste pozorni. 32 za, 26 proti, en vzdržan glas. 303. 303 za, proti, vzdržani, sprejeto. 304 za, 304 za, proti. Mislim, da je to zavrnjeno, ampak bomo preverili. Glasujemo. noch drei? Einer noch, wir schließen. Hvala, konec glasovanja. 23 za, 30 proti, 5 zdržanih zavrnjeno. Sedaj pa 305 za, proti, vzdržani, z veliko večino sprejeto. 306 za proti, zdržani, bomo preverili. 306 preverjamo. Schließe 29 ja, 29 nein. 29 za, 29 proti, en vzdržan glas. 53. Kdo je za? Proti. Z veliko večino sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 309. Kdo je za? Proti? Spet ista situacija, bomo preverili. Devetindvajset proti devetindvajset, zavrnjena z enim zdržanim glas, glasom 310 in 311. Kdo je za? Proti? Bi rekel zavrnjeno, ampak ne vidim vseh rok. Torej bomo preverili. Geschlossen. Konec glasovanja. 29 za, 28 proti, en zdržan glas. Sprejeto. 312. Za, proti, enaka situacija, bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. 28 proti 28, 2 vzdržana. Glasova zavrnjena. Kompromis številka 55. Za, proti, Stržani sprejeto. 316 za, proti bomo preverili. Close. Konec glasovanja. 32 za, 23 proti, 3 vzdržani sprejeto. 317. za, proti. Kaj, ELS je za. Dobro. Prosim. Glasov iz dvorane, to domači žal ne slišimo. Hvala lepa za nauk. Dobro, sprejeto. 319, kdo je za? Proti. Zavrnjeno. 318 za, proti. Bomo preverili. Konec glasovanja. 30 za, 25 proti, 2 vzdržana, sprejeto. 320 za, proti sprejeto. 321 za, proti bomo preverili. Mi je žal. Še dva. Konec glasovanja. 28 za 28 proti 2 vzdržana glasova zavrnjeno. Sedaj pa kompromis 57 za proti vzdržani z veliko večino sprejeto 327 za proti. Bomo morali spet elektronsko glasovati. Glasujemo. Noch zwei. Wir schließen. Še dva, zaključujemo. 30 za, 7, 26 proti, en vzdržan glas sprejeto. Kompromis 58, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 332 za. Ja. Postopkovno vprašanje, Ana, izvoli. Ja, gospod predsedujoči, imam ustni predlog spremembe in žal mi je, da se nismo posvetovali z vsemi skupinami, z nekaterimi smo se. In sicer predlagamo sledeče. Oh, oh, se opravičujem, mislila sem, da smo pri 340. Ne, Na to boš morala še malce počakati. 333, kdo je za? 232, se upravičujem, za, proti. Bomo morali spet elektronsko glasovati, žal mi je. 29 za, 28 proti, eno zdržan glas, torej sprejeto. 333, kdo je za? Proti. Enaka situacija. Bomo spet glasovali elektronsko. Še enega čakamo. 27 za, 27 proti, 3 vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlik 59 z ustnim predlogom spremembe. Ja, izvolite. Prvonš, gospod predsedojoči, nekateri matematični izvezenci eh, so dejali, da bi potrebovali 4 eh, ure za glasovanje. Eh, zakaj glasujemo z dvigom roke, če moramo potem se skupaj preverjati še elektronsko, s tem le zgubljamo čas? Nein, also pervanš, das geht nicht, weil die mehr... Ne, pervanš, to ne gre, ker večina kar naprej raste. Vsakeč imamo drugačno razmerje. Kompromisi, eh, o kompromisih lahko glasujemo hitro. Ja. Can... Naj v angliščini povem. Vse kompromisne predloge lahko obravnavamo z dvigom rok. Posamezne predloge sprememb pa naj kar tako elektronsko preverimo brez dviga rok. Yes. So, ja, to bi šlo. Sedaj pa kustnemo predlogu spremembe Ane. Read. Hvala lepa obžalujemo, da je od 2011 do 2014 evropski nadzorni sistem nad bankami skupaj z nacionalnimi akterji bil nezmožen nadzirati nadzor, prenos denarja na davčne oaze. Kar 10 milijard denarja je bilo prenesenega, ne da bi bil ta denar obdavče. Največ denarja je šlo v Panamo. Takrat pa so to skupino in tudi banko, kamor je bil denar prenakazan, Špiritu Santo, že preiskovali. Nekdanjega ministerskega predsednika Žozeja Sokratesa so tudi podkupili, tako pravi javno toživstvo, ki je tudi sprožilo sodne postopke. To bi bil ustni predlog spremembe. Uh, Ali ima kdo kaj proti? Ja, yeah, ist äh, vorgelegt. Normalerweise. Ja. To je bilo predloženo in o tem lahko tudi glasujemo. Torej bomo kar glasovali, kdo je za z kompromisnim predlogom spremembe. Ali eh, ni to tako, da če imamo eh, zadržke, potem o tem eh, ne smemo eh, glasovati? Eh, kajti to je bilo eh, predloženo šele pred kratkim in mislim, da to eh, postopkovno ni v redu. To je na glasovalnem seznamu, samo ena majhna točka je bila spremenjena, torej ne vem. A ne, jaz sem mislila, da je to čisto novo besedilo. Ne. Ja. Im tekst steht's drin, ja. was geändert wurde v besedilu je napisano, kaj je bilo spremenjeno. Showing and brutally increased tax on citizens and SME, to je gestrichen worden. To je bilo črtano. Ta del. O tem bi sicer lahko glasovali, jaz mislim. On time. Sicer pa je bil predlog spremembe, ustni predlog spremembe vložen pravočasno. Wir stimmen dann ab, wo Lahko zdaj glasujemo. Konec glasovanja. Tako. 49 za, 6 proti. Tri vzdržani, sprejeto z veliko večino. Tako. 342, kdo je za? Elektronsko glasujemo kar tako je elektronsko, kot je predlagala prva mož 342. Einer fehlt, wir schließen. Še nekdo manjka, zaključujemo. 55 za, 2 proti, nič vzdržanih sprejeta. 343. Glasujemo. Ja, konec glasovanja. 6 za 50 proti 1 vzdržan, zavrnjeno. 344. Glasujemo. Konec glasovanja. 51 za, 7 proti, nič vzdržanih. No, tudi z dvigom roke bi šlo enako hitro. 345, glasujemo. Konec glasovanja. 29 za, 27 proti, 2 vzdržana, sprejeto. 346, glasujemo. Konec glasovanja. 27 za, 29 proti, 1 vzdržan, Zavrnjena. Kompromis 66. Kdo je za? Proti, vzdržani, z veliko večino sprejeto. Predlog spremembe 352. Glasujemo. Noh ena. Še nekdo ni glasoval. 6 za, 50 proti, 1 vzdržan glas, jasno zavrnjeno. 353. Glasujemo, če želite tako. Še pet vas manjka. Glasov iz dvorane tolmači ne slišimo, če govorci ne vključijo mikrofona. Če jih deset manjka, moram to upoštevati, pravi predsedojoči. 28 za 27 proti sprejeta. 354. Glasujemo. Konec glasovanja. 28 proti 28, 2 vzdržana, zavrnjena. 355. Glasujemo. Konec glasovanja. 30 za, 97 proti sprejeta. Sedaj pa 356. Glasujemo. Konec glasovanja. 30 za, 26 proti. En vzdržan glas. Sprejeto. 357. Glasujemo. konec glasovanja. 27 proti, 29 za sprejeto. 361, glasujemo. Nein, noch nicht. Nismo še končali. Ja, wir schließen jetzt, fehlen noch zwei. Konec glasovanja. Dva še nista glasovala, ampak kljub temu. 24 za 31 proti, eno zdržan glas zavrnjeno.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 12 za 42 proti 1 zdržan glas zavrnjeno. 364. 63 se upravičujem, se upravičujem, 363 glasujemo. Ja, najbrž z veliko večino sprejeto. 46 za 8 proti 2 vzdržana, 364 glasujemo. Konec glasovanja. 2 za, 53 proti, 2 vzdržana. No, mislim, da bi lahko to ugotovili tudi z dvigom roke. Zavrnjeno. 365. Glasujemo. Konec glasovanja. 28 za 26 proti, en vzdržan glas sprejeto. 366. Glasujemo. Konec glasovanja. 34 za 21 proti 1 vzdržan glas sprejeto. 367. Drugi del. Samo v drugem delu glasujemo prvi del je že vključen v 248. Kdo je za, proti? Ja, no, saj že glasujemo elektronsko tudi. Devetindvajset za, sedemindvajset proti, eno zdržan glas sprejeto. Sedaj pa 368. Glasujemo. Konec glasovanja. 28 za, 27 proti, en vzdržan glas sprejeto. 369. Konec glasovanja. 31 za, 25 proti, en vzdržan glas. 371. Konec glasovanja. 13 za, 43 proti, en vzdržan glas. 372 in 373 sta identična. konec glasovanja. 31 za, 34 proti, en vzdržan glas zavrnjena. 370 glasujemo. Konec glasovanja. 29 za, 27 proti, eno zdržan glas sprejeta. 300, 75. Glasujemo. Konec glasovanja. 29 za, 26 proti, sprejeto z enim zdržanim glasom. 376. Glasujemo. konec glasovanja. 28 za, 27 proti, sprejeto. 374. Glasujemo. Konec glasovanja. 28 za, 27 proti, eno zdržan glas sprejeto. 377. Glasujemo. konec glasovanja. 28 za, 27 proti, sprejeto. 380, ne 378, 378, glasujemo. Konec glasovanja. 46 za 9 proti 2 vzdržana glasova. Sprejeto 380. Close. Konec glasovanja. 28 za, 27 proti sprejeto. 382. Konec glasovanja. 26 za, 30 proti. Zavrnjeno. 381. Konec glasovanja. 29 za, 27 proti sprejeto. Kompromis 80. Kdo je za? Z veliko večino sprejeto. 386 elektronsko. Close. Konec glasovanja. 3 je za 52 proti 2 vzdržana zavrnjena. 387 glasujemo. Konec glasovanja. 29 za, 25 proti, 2 vzdržana, sprejeto. 388, glasujemo. Konec glasovanja. 28 za, 24 proti, 3 vzdržani, sprejeto. 391. Glasujemo. Trije še niste glasovali. Osemindvajset za, šestindvajset proti, en vzdržan, sprejeto. 393. Glasujemo. Sedem za 48 proti eno zdržan glas. Ja, prosim. Imam zgolj predlog. Predlog prvanš je bil namenjen temu, da bi bili hitrejši. Eh, če ne bi brali rezultatov, eh, potem bi bili še hitrejši. In čez pet sekund lahko uh, zaključite za glasovanjem, potem bomo še toliko hitrejši. Jaz imam alternativo, pa prosite za manj uh, glasovanj po delih. To bi bila res prava alternativo, še prav posebej po vseh pogajanjih, ki smo jih imeli v zvezi s kompromisnimi predlogi sprememb. Jaz vidim, kdo jih je zahteval. 395. Close. Konec glasovanja. Sprejeto. 396. Konec glasovanja. Sprejeto z dvema glasovoma. 397. Konec glasovanja. Sprejeto s petimi glasovi razlike. 399. konec glasovanja. Sprejeto 28 za, 27 proti, 400. Še nekaj, koliko manjka. Konec glasovanja. 28 za, 27 proti, z enim glasom razlike sprejete, 403. Konec glasovanja. 28 proti 26, 402. konec glasovanja. 30 proti 26 sprejeto, 404, 405 sta identična. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 406. konec glasovanja. 29 proti 25 sprejeto, 407. Še nekaj vas, manj, vas ni glasovalo. 29 proti 26 sprejeto, 401. Aja je brezpredmeten kompromis 88, dve za, sprejeto. 413. Glasujemo. Zavrnjeno. 414. še trije manjkajo, rezultati so tresni. No, ti trije ne želijo glasovati, potem zaključujemo 46 za, 7 proti, sprejeto z veliko večino, 415. Konec glasovanja. Sprejeto. 316. Konec glasovanja. Sprejeto. 417. 417. sprejeta s štirimi glasovi večine, 418. Sprejeta tudi s štirimi glasovi, 419. konec glasovanja. 28 za, 27 proti, z enim glasom večine, 420. Konec. Zavrnjeno. 421. konec. Zavrnjeno z enim glasom razlike. Kompromis 97. Z veliko večino sprejeto. 425. Zavrnjeno 426. obrnjeno. 427. 427. Fehlen noch zwei, die die Karten drin haben. Še dva nista glasovala, pa imata ustavljeni kartici. Konec glasovanja zavrnjena. 428 in 429 sta identična. Glasujemo. Vas lahko prosim, da vsi glasujete, da bomo prej zaključili. nisem pripravljen reči konec glasovanja, če nekateri še niso glasovali. To je povsem običajen postopek. Zavrnjeno. 430. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 431. Zavrnjeno. 432. Tristo dvaintrideset. sprejeta, štiriintrideset, petintrideset sta identična in tudi šestintrideset. Konec glasovanja. Zavrnjeno.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 konec glasovanja, zavrnjeno 439 in 440 sta identična. Konec glasovanja zavrnjeno, 442. zavrnjeno. 441. Konec. Zavrnjeno 443 in 444 sta identična, glasujemo. konec glasovanja. 445. Lahko prosim kolege, da glasujete. Konec glasovanja. 27 proti 26 sprejeto, 447. Štiristo sedeminštirideset, štiristo štiriinpetdeset. 28 proti 26 sprejeto z dvima glasovoma večine. 453. Osemindvajset proti sedemindvajset sprejeto z enim glasovom večine, štiristo oseminštirideset. nekaj vas še ni glasovalo, zavrnjeno. 449, 450, se upravičujem, ne, 449, 449. Osemindvajset proti sedemindvajset sprejeto, štiristo petdeset. tremi glasovi sprejeto, 451, je brezpredmeten, ne, ni, 451, konec glasovanja, z enim glasom večine sprejeto, 452, 451, sprejeto. 456 in 57 sta identična. Sprejeto. 458. zavrnjena. 459. Z dvema glasovoma razlike sprejeta. 460.

enako število za in proti, zavrnjeno 464. Z enim glasom večine sprejeto, 467, 468 sta identična. Zavrnjeno. 465. Zavrnjeno. 466. Zavrnjeno.

osamljeno. 472 je brezpredmeten, 473 in 474 na naslednji strani sta identična. 476. Z dvema glasoma razlike sprejeto, kompromis 113, kdo je za? Dagegen. Proti. Zdržani. Sprejeto potem pa 482. Glasujemo elektronsko. Zavrnjeno. Kompromis 114. Za, proti, držani. Sprejeto z veliko večino. 486 in 487 sta identična. Še nekaj jih manjka za vrnjeno z veliko večino. 488. Schließen. Glasovanje končano. 28 za, 28 proti zavrnjeno. Sedaj pa 491. Zavrnjeno Kompromis 116 je za, proti, držani sprejeto. Sedaj pa 495. Glasovanje končano. Zavrnjeno. 497. mit einer Zavrnjeno. 498. Schließen. Glasovanje končano. Zavrnjeno. 501. angenommen. Sprejeto. 499. Schließen. Glasovanje je končano. Izid je izenačen, zavrnjeno. 500. sprejeto. 503 in 505 skupaj. Zavrnjeno. 506. Zadnji glas neč proti, 507. Dva glasa več za proti, 508. Nekateri še manjkajo. Glasovanje je končano. Velika večina zavrnjena, 509. Glasovanje je končano. Zavrnjeno. 510. se je nekončano zavrnjeno. Kompromis 120. To je za, proti, držani, z veliko večino sprejeto. 514. Elektronsko glasujemo. Tja. Sieben, zwei. 27 proti 27 zavrnjeno, kompromis 21. Kdo je proti, kdo se drži sprejeta z veliko večino? 521. Glasujemo elektronsko. Ja, ja. Schließen. Glasovanje zaključeno zavrnjeno 520. Glasovanje zaključeno, 26 za, 27 proti zavrnjeno, 522. Schließen. Glasovanje končano. Zavrnjeno 523. Zavrnjeno 525. Glasovanje je končano. Sprejeto. 500. 26 in 534 sta identična. Med ena štima. Sprijeto za glas. 527. prišli iz. Glasovanje je končano. Sprejeto 528. Glasovanje je končano. Zavrnjeno 529 in 535. Glasovanje je končano. Sprijeto za glas 530. Glasovanje je končano. 28 proti 28 zavrnjeno. 531. spanje končano. Sprijeto 535. Kasanje končano. Zavrnjeno 533, 536, identična. Glasovanje je končano. Zavrnjeno 537. Glasovanje je končano. Sprejeto 538. tisti, kateri še niso glasovali, glasovanje je končano. Zavrnjeno ten glas. 500. 41. 40. Glasovanje je končano. Sprejeto za en glas. Kompromis 124. Kdo je za? proti. Kdo se zdrži, z veliko večino sprijeto, predlog smem be 593. Elektronsko. Niso še vsi glasovali. Glasovanje končano. Sprijeto. Kompromis 125 za, proti. Vsi kdo zdrži? Dva proti, tri so zdržali, 553. Petsto tri in petdeset imam na seznamu, glasujem elektronsko. zavrnjeno 555. Šestih še ni glasovalo. Glasovanje je končano. Zavrnjeno 556. Glasovanje končano. Sprejeto. 558. Glasovanje končano. Zavrnjeno. 557. glasovanje končano. Sprijeto. Kompromis 130, do za, proti, se kdo zdrži. Veliko večino sprijeto, 563. Glasovanje končano. sprejeto 564. Glasovanje je končano. Sprejeto 565. niso še vsi glasovali, glasovanje končano, sprejeto. 566. Glasovanje končano, sprejeto. 567. glasovanje končano, sprejeto. 570. Niso še vsi glasovali. Glasovanje končano. Sprijeto. 569. glasovanje je končano, sprejeto. 572. Kateri še manjkajo? Glasovanje je končano. 28, 28 proti sprejeto. 503 in 70 in 574 sta identična. Šest jih še ni glasovalo, prosim, da to storite gre za zelo izenačen izid. Štiri glasami več je bilo sprejeto, sedaj pa 575. Sprejeto. Kompromis 136. Kdo je za? Proti eden je proti, vzdržani, nihče, z veliko večino sprijeto. 584 glasujemo elektronsko. Zavrnjeno. 585 glasujemo elektronsko. zavrnjeno. 587, glasujem elektronsko. Glasovanje končano. Zavrnjeno. 586. Glasovanje končano. Zavrnjeno. Ima glasovo 588. Sprejeto za likove čino 591. glasovanje končano. Zavrnjeno 589. Sprejeto 590. nekateri še niso glasovali, glasovanje je končano. Sprejeto. 592. Zavrnjeno 594. katerem še ni glasovala. Glasovanje je končano. Zavrnjeno 596. Glasovanje je končano. Sprejeto 597 brezpredmeten 595. Glasovanje končano. Sprejeto. 605. Umestni prilogi so pokriti, torej 605. zavrnjeno 607. Glasovanje končano, zavrnjeno 606. Šesto šest. sprejeto 604. Sprejeto 612. Glasovanje končano. Zavrneno. 615, identičen predlogu 616. Čakamo še pet kolegov. Glasovanje končano. Zavrneno. 619. Zavrneno 618. Glasovanje končano. Zavrneno 619 šestima glasovoma, šesta sedemindvajset. Zavrnjeno šeststo osemindvajset. Zavrnjeno. Kompromis 146, kdo je za, proti. Dva sta proti, eden se je zdržal, sprijeto. Sedaj pa 642, kdo je za. Torej glasujemo elektronsko. Hvala. 28 za, 27 eh, proti, eden se zdrža, dva kolega nista glasovala. 643. Trije še manjkajo. Glasovanje je končano. 28 proti 28 zavrnjeno. 645. glasovanje končano. Z dvema glasoma zavrnjeno. 646. Prijeta. 648 in 649 sta identična.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

sprejeta zmaga glasoma 654. Sprejeto. 656 v dveh delih, oziroma glasovati moramo samo o prvem delu drugem delu ni treba glasovati. Sprijeto. Sedaj pa predlog 659. Glasujemo po imensko, zato so zaprosili zeleni. Še dva manjkata. 47 za, 10 proti sprejeto, 661. Glasujemo. Glasovanje končano. Sprejeto, cen glas kompromis 153 glasov za, proti, dva sta proti, vzdržani, sprejeta, 666, glasujemo elektronsko. Zavrnjeno. Zdaj glasamo 667. Prijeto sedaj pa imamo ustni predlog spremembe kolege Kaze, ki ga je že prebral. Glasujemo elektronsko. Ne bomo glasovali po imensko, glasujemo elektronsko. To smo že na začetku napovedali. Vsi ste bili za ustni predlog spremembe. Ne bomo imenovali nobenih političnih strank. Še štirje manjkajo. Šestinpetdeset za, dva proti, nihče se ni vzdržal. Najlepša hvala za ta predlog spremembe tega bomo tudi razdelili v pisni obliki. Še nekaj strani imamo vednih navedb. Vprašanje pa je, če lahko to glasujemo z dvigom rok. Dobro. Prejela sem številka ena, kdo za? Proti? Sprejeto dva, kdo za? Bila sem elektronsko. Prejeta, prejela sem vešeljka 3, kdo je za? Pregledali bomo, preverili bomo elektronsko, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeta dva glasoma, predlog je šilka 4, elektronsko. Še štiri je manjkajo, glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno, predlog je šilka 5, elektronsko. schließen. Glasovanje je končano, sprejeto. Predlog sem bil številka 6. Glasovanje je končano, sprejeto z veliko večino. Predlog sem bil številka 10. To je za. Če vidim veliko večino, potem je treba elektronsko glasovati sprejeto, prej sem prišel kd7, do za, proti, velika večina zavrnjena, prej sem prišel kd8, do za, proti, sprejeto, predla sem bil številka 11, do za, veliko večino sprejeto, prej sem prišel kd12, glasujemo elektronsko, fehlen noch drei. Še trije niso glasovali, sprijeto za en glas. Predlog z nešeljka 13. To je sporno, bomo glasovali elektronsko. Še dva manjkata, gre namre za tesen izid. Glasovanje končano, zavrnjeno, štirimi glasovi, pera zvenišnjaka 15, to je za, ima elektronsko. Kdo je za, kar je glasovali z digom rok. Veliko večino za, predlog, so nam piše velika 16. Glasujemo elektronsko. Niso še vsi glasovali. Sprejeta. Predlog sem bil številka 17. Kdo je za? Proti. Sprejeta velika večina. Predlog sem bil številka 18. Jezite nejasen, glasujem elektronsko. Glasovanje končano. Sprejeto, predlog smo imeli številka 19. Glasujemo elektronsko. Še sedem jih ni glasovalo. Glasovanje končano. 28 za, 27 proti sprejeto. Gre za zelo tesen izid, zato prosim, da si sodelujete. Predlog spremembe številka 20. Glasujem elektronsko. Glasovanje končano. 29 za, 28 proti sprejeto. Predlog sem pa številka 21. Še trije morajo glasovati. Glasovanje je končano. Sprejeto. Predlog sem pa številka 22. 22 glasem elektronsko. Sprejeto predlog spremembe številka 23. še sedem jih mora glasovati. Glasovanje je končano. S trim glasovi sprejeto. 24. Predlog so nam je številka 24. Glasovanje je končano. Sprejeto predlog sreme številka 25. Še sedem jih mora glasovati. Glasovanje je končano. Sprejeto. Predlog spremembe številka 26. Zavrnemo s tremi glasovi kompromis. D, kdo je za? Proti. Dva sta proti, kdo se zdrži? Veliko večino sprejeto. Predlog smo mišeljka 33. Kot vidim, velika večina za. Sedaj glasujemo še elektronsko, prosim da se odeležite. Glasanje je končano 50 za, 7 proti, 34 do za, proti, veliko večino proti, zavrneno. Kompromis E in EA do za, proti, eden je proti, dva sta proti. V redu, držani. Kompromis F, da za, proti. Velika večina je za. Številka 41, glasujemo elektronsko. Imate za, proti. Večina je proti. Pa da gegen. 42. Za. Kontroverzno. Bomo elektronsko glasovali. 42. Konec glasovanja. En član je danes preveč. še zmeraj. Hvala lepa. Sprejeto, štirimi glasami večine. 43. 43, elektronsko. 27 proti 27, za njim glasov večine sprejeto, 45 za. Tudi kontroverzna, elektronsko bomo glasovali torej. Še trije manjkajo, konec glasovanja. Sprejeto. 46. Elektronsko. še trije, pa bomo zaključili. Sprejeto s tremi glasovi večine. 49, kdo je za? Kontroverzno, elektronsko glasovanje torej. Osemnajst proti osemindvajset, en vzdržan glas, zavrnjeno. 52. Elektronsko glasovanje. Še dva nista glasovana. Zavrnjena z veliko večino. 53. Zdvigov roke glasa. Proti se kdo zdrži, z nekaj glasavi proti sprejeta, 54, kontroverzno, elektronsko moramo glasovati, ja, elektronsko. Še deset vas ni glasovalo. Dobro. Konec glasovanja. 29 proti 26 sprejeto. Kompromis E I za. Večina za. Sprejeto. Potem 57, Ane Gumeš, za. Proti z nekaj glasovi proti, ampak večino sprejeto. Kompromis K. Kdo je za? Proti. Tri je proti. Se kdo zdrži? Nihče. Z veliko večino sprejeto. Potem pa 32. Kontroverzno bomo elektronsko glasovali. konec glasovanja. Zavrnjeno. Z šestimi glasavi večine. 67. Zadvigom roke, kdo je za, proti. Liberalci in EKR. Ampak še zmeraj večina je za. 68. Kdo je za. Velika večina, proti. Tudi vzdržani sprejeto. Kompromis M za, proti, vzdržani z dvema glasovoma proti, ampak veliko večino sprejeto. 77 za, kontroverzno proti, z veliko večino zavrnjeno, 79 za, z veliko večino sprejeto, 80 za, 80 za, tudi z veliko večino sprejeto, 81. Nekontroverzno elektronsko glasovanje. Abgelehnt. Zavrnjeno. 82. Za, za veliko večino sprejeto. 83. 2 za, 4 za, proti, zavrnjena, kompromis O, 2 za, proti, zdržanje, z dvima glasoma proti sprejeto, kompromis P, 2 za, proti, z dvima glasoma proti, proti, z enim zdržanim glasom sprejeto. 127. Sto sedemindvajset. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Z veliko večino zavrnjeno, 93. Za, proti. Sprejeto. 94. Za. Kontroverzno. Bomo preverili elektronsko. 27 proti 28 z enim glasom višine, večine zavrnjeno. Potem kompromis Q. Q za proti. Trije glasaj proti, vzdržani, sprejeto. 102. Kontroverzno bomo elektronsko preverili. Thank you. z 28 glasovi za in 29 proti zavrnjeno, 103, 104 sta identična. Kontroverzno lahko preverimo elektronsko. S dvema glasovoma večine sprejeto, 105. bomo tudi elektronsko glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno 106. 106. ELS za, proti, vzdržani, z veliko večino sprejeto, kompromis S, dve za, proti, tri glasovi proti, vzdržani, nihče, sprejeta, 110, za, kontroverzno, bomo morali o tem še glasovati. sprejeto. 111, tudi kontroverzno. Konec glasovanja, tudi sprejeto. Potem kompromisto, kdo je za, proti, en glas proti, vzdržanje sprejeto. Potem 116 za kontroverzno vprašanje, torej bomo elektronsko glasovali. Konec glasovanja. 28 proti 28, zavrnjeno. 117. Tudi kontroverzno, bomo elektronsko glasovali. Oh, ajde, ad rausgezogen grad. Nekče, nekdo je ravno kar izvlekel kartico, konec glasovanja, 27 proti 28 sprejeto, 118 je brezpredmeten, kompromis v Beza. Proti. Dva glasova proti, trije. Zdržani. Sprejeto. 122. Kontroverzen, torej bomo elektronsko glasovali. Konec glasovanja. 29 proti 28 je vzdržan glas, sprejeto, kompromis dvojni V, kdo je za, proti, vzdržani, zdaj ima glasavoma proti, sprejeto, kompromis dvojni V A, kdo je za, proti, s tremi glasavi proti, proti, in na izdržanim glasom sprejeto. 128. Kontroverzno. Bomo glasovali elektronsko. Zo. Eh, med 29. 29 za, 28 proti sprejeto. In sedaj končno glasovanje. Ja, izvolite, gospod koordinator.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

maybe you can ask for the understanding. I, I don't know. Yes, this is the right one. This is the right one. Yeah. yeah. Okay. But they might have a different one, so. Yeah, I don't know it. Okay, so wir. Ich bitte alle Platz zu nehmen. Wir kommen jetzt zur Schluss. Prosim, da vsi sedete na svoje mesta, prehajamo k končnemu glasovanju. Torej, pred končnim glasovanjem bi si rad privoščil še naslednjo pripombo. Več kot 100 glasovanj po delih je bilo zahtevanih oziroma ločenih glasovanj en dan pred glasovanjem. In to se mi zdi povsem nespremljivo. Politične skupine morajo pripraviti krajše in enostavnejše glasovalne sezname. Sedaj pa, ELS, želite še. Uh, čas za govor pred glasovanjem, ne, potem pa glasujmo. Elektronsko. Ja. Kje pa je Anita? So, ja, vi, vi, so, vi, Markus, kom. Ja, Markus, pa pridi ti. So, wir kommen nun zur Schlussabstimmung über den E. Zdaj pa prehajamo k končnemu glasovanju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 Mello is not there. Three. Kolega Balc. Rad bi prosil. Če je kolega, da preverite, če je kolega Paul Tank glasoval. Namreč ni ga tukaj, ampak je ravno kar glasoval. Paul Tank. Nehče eh, ne more glasovati, če ni tudi prisoten v dvorani. Lahko nekdo izvleče kartico kolega Tanga? Äh, Drugače bomo tukaj razjasnili, kdo v socialistični skupini glasuje za nekega drugega kolega. Dva še manjkata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 To je nesprejemljivo. Drugi kolegi ne smejo glasovati v imenu nekoga drugega. E, predsednik skupine je bil e, izločen iz parlamenta zaradi tega, ker je glasoval v imenu nekoga drugega. E, in proti Marine Le Pen smo sprožili postopek zaradi tega. Torej, tako ne gre. Zahvaljujem se vsem uh, za opravljeno delo, poročevalcem, poročevalcem v senci, poročilo je z veliko večino sprejeto, torej zaključujemo s prvim delom. Sedaj pa prehajamo k drugemu delu in upamo, da bo vse skupaj potekalo hitreje. Izvolite. Peter Simon najprej. Ja, ampak ali lahko gremo na stranišče, ali bi lahko imeli krajši tehnični odmor. Ja, čez pet minut bomo začeli. Tako da pojedite na vece, če morate. Deset minut. Also bitte pervonš. O, pervonš. Pervonš, podim tiš jetzt mal in las je neti. Obnašaj se malce lepše in ne razburjaj se.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 ampak potrebovali bomo vsaj uro dlje, eh, kot je predvideno, če ne bomo malce pospešili. In jih komor ni treba glasovati. In če eh, predsedujoči potem po petih sekundah reče konec glasovanja, pa še zmeraj niste glasovali, potem to eh, ni nikogaršnja krivda. Torej, predsedujoči mora zaključiti glasovanje, ne pa da zapravlja naš čas vorschlag nicht annehmen sondern predsedujoči eh, ne bo sprejel tega predloga ampak bom ga strogo zavrnil, kajti če pet, šest kolegov ne glasuje pri tesnih sodelovanjih, potem bomo pač počakali želim korektnost in tukaj gre za uh, zadevo, ki so jo povzročile skupine, ki so zahtevali ločena glasovanja in glasovanja po delih. In zato bomo tukaj glasovali tako, kot je treba. Sedaj pa bomo glasovali o priporočilih. Doch, it's made, it's made. In, in five minutes. Yeah, not in 15 minutes. Excuse me. So, please. Yeah, yeah. Yeah. Ja, ok. Vi ste se vod kompromis. Ja, dobro. Kompromis številka ena. Rozati. Eh. Gospod predsednik, kolege, bi prosil, da preložimo glasovanje o tem dosjeju. Ne vem sicer kdaj, ampak veliko članov naše skupine je v tem trenutku moralo zapustiti dvorano, ker imajo druge obveznosti. Nažalost, vsaj nekateri izmed nas nismo pričakovali, da bo glasovanje potekalo tako dolgo. Tako da je to moja ponižna prošnja, gospod predsednik, da bi preložili glasovanje, da bi glasovali pač enkrat drugič. Nein, das ist ein Antrag des äh, Sprechers, des Obmanns der EVP. To je zahteva predstavnika Evropske ljudske stranke. Ja, samo trenutek. Prvanš. Äh, obnaša se tako, kot da ne bi bila pet let predsednica odbora. Je ja, to velja tudi za te običajna pravila. Do 17.30 smo rekli, da bomo glasovali, ampak to nam ne bo uspelo. Vprašanje je, kako dolgo bo to trajalo. Cela vrsta ločenih glasovanj je predvidenih. In tako bo glasovanje zagotovo trajalo do 18:15 minut, če pohitimo. Prvonš. No, uh... Dragi predsednik, res je, da sem opravljala to grozljivo funkcijo, ki jo zdaj vi opravljate deset let. Ampak, da bi glasovanje opravili na dveh zasedanjih, temu pa res nikoli nisem bila priča. To je skrajno bizarno. Če bomo zaključili z delom še pred začetkom glasovanja, glede na to, da nimamo na voljo dovolj časa, prav predlagam, da se zadeva preloži. Ne razumem pa, da bomo zdaj glasovali o enem delu besedila, ostalo pa preložili. Ali bomo izčrpali glasovanje seznam ali ne, ali bomo glasovanje razpolovili. Meni se zdi vse skupaj precej nenavadno. Okay. What is the proposal? Kaj torej predlagate? E Predlog ELS je bil, da se glasovanje preloži. Imamo poročilo in priporočila. Lahko glasujemo torej o teh predlogih. Bomo glasovali zdaj. Ja. Yeah. So, elektronik. Glasujemo elektronsko. Kdo je za to, kar je predlagal kolega Rosati? Glasujemo elektronsko. Torej, da preložimo glasovanje. Kdo je za? Ja forty eight voters only forty eight samo oseminštirideset devetinštirideset vas je glasovalo še dva manjkata konec glasovanja devetnajst za trideset proti Okay. Ich nehme als Vorsitzender Verantwortung für vieles. Dobro, sam kot predsedujoči prevzemam odgovornost za veliko stvari, ampak ne za glasovalni seznam. Kompromisni predlog ena, kdo je za? Proti? En glas proti, sprejeto. 19 za. Kontroverzno bomo elektronsko glasovali. Ja, we close off. Konec glasovanja 28 za, 20 proti sprejeto. Kompromis številka 2, kdo je za? Proti? Sprejeto. Predlog spremembe 29. Bomo glasovali elektronsko. konec glasovanja. Zavrnjeno. 30 in 31. Ta identična. Za, proti, sprejeta. Kompromis 3. Za, proti, z nekaj glasovi proti, sprejeta. Mislim, da so. 45, ne, 3A, 3A se upravičujem, 3A, kdo je za, proti, sprejeto. 45, za, kontroverzno, elektronsko. Schließen, angenommen. Prejeto kompromisni predlog štiri za, proti, s tremi glasovi proti sprejeta. Amendment 54. 54 za, proti, velika večina za sprejeta. 55. Kontroverzno elektronsko.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 zavrnjeno. 61. Tudi kontroverzno bomo elektronsko preverili. Angenomen. Sprejeto. 62. Elektronsko. sprejeto. 63 elektronsko. Angenommen. Sprejeto. 64. Elektronsko. Zavrnjeno. Kompromisni predlog šest za. Proti. Z enim glasom proti sprejeto. Potem je tukaj tehnični popravek. 65 eh, pred 7 in 7a. Kdo je za predlog spremembe 65? poimensko glasovanje. Cen so venik, cen felno. Še deset vas manjka. Osem. Da abšimen. Prosim, glasujte. So, wir schließen. Konec glasovanja. 29 za, 17 proti. 3 vzdržanje. Kompromisa 7 in 7a, kdo je za? Proti. Z enim glasom proti sprejeto. Kompromis 7b. Za. Proti. Z enim glasom proti sprejeto. 80 poimensko glasovanje. Glasujemo. Fehlen noch zwei. Še dva nista glasovala. Konec glasovanja. 28 za, 20 proti sprejeta. 81. Kontroverzno bomo glasovali elektronsko. Še trije. Dobro, zaključujemo sprejeta z osmimi glasovi večine in potem poimensko glasovanje od 82. Vještem nap. Glasujemo. Poimensko. Še štiri niste glasovali. Noh dvaj, ok, vešlisen. Konec glasovanja, 45 za, 5 proti. Vzdržan glas. Sprejeto. Kompromis številka 8. Kdo je za? Proti. En glas proti in en vzdržan glas. Tri je vzdržan in sprejeto. 99 za. Kontroverzno bomo glasovali elektronsko. Sieben fehlen noch. Še sedem vas ni glasovalo. schließen. Konec glasovanja. S tremi glasovi večina zavrnjena. Sto. Tudi kontroverzno. Elektronsko glasovanje torej. Fünfundzwanzig zu vierundzwanzig ange 25 proti 24 sprejeto z enim glasom. Razlike. 104 in 107 sta identična. Kontroverzno elektronsko glasovanje glasujemo. Vsi glasujte, pa bo šlo hitreje. Konec glasovanja. 26 proti 26 zavrnjeno. Izenačen rezultat 102 prvi del. Kdo je za? Za? Proti? Vzdržani? Za veliko večino zavrnjeno. 120 in 121. Sta identična, kdo je za? Kontroverzno je to, že vidim, elektronsko glasovanje. z veliko večino sprejeto. Sto enajst. Sto enajst. Za? Velika večina za, kdo je proti? No ja, rezultat ni tako zelo jasen elektronsko glasovanje. Dan kommt. 26 25. 26 proti 25 sprejeto z enim glasom večine. 116 s tem odpade. 117. 117, kdo je za? Proti. Z veliko večino zavrnjeno. 118 do je za, proti, elektronsko, nejasno. Zavrnjeno. Z 12 glasovi razlike. Sedaj pa kompromis številka 10. Kdo je za? Proti? Z nekaterimi glasavi proti sprejeta. Ampak v 119 moramo še glasovati. Vidim, da sem ga spregledal. 119. sem v rokah sekretarjata. Meni je vseeno, v čem glasujemo. Nadaljujemo. 125. 125. Kdo je za? Velika večina proti zavrnjeno. Kompromis 11 v za proti, dva glasova proti, tri glasovi proti. Sprejeto. 131. Prvi del v dveh delih. Kdo je za, proti, velika večina proti. S tem je drugi del brez predmeta. 136. Kdo je za proti? Sprejeto, 137. Kdo je za? Dva proti, večina zavrnjena. Sem zvest vojak svoje skupine. 138. Za, proti, pet glasov proti, vzdržani, njih, vzdržanih ni, torej sprejeto 141. Za, proti, zavrnjeno. 143. Eh, Za. Hvala, proti? Zavrnjeno. Kompromis 12 in 12a. Kdo je za? Proti? En glas proti, en vzdržan glas. 157 in 160. Identična sta za, proti, z veliko večino sprejeto. 158. No, dobro, na mojem seznamu manjka črtica. 158 je kontroverzen, torej bomo glasovali elektronsko. Petindvajset proti petindvajset zavrnjeno. Dvesto devet. Tudi kontroverzen elektronsko glasovanje. z slabo večino sprejeto. 159, 67 sta identična, kdo je za. Kontroverzno. Elektronsko glasovanje torej. Angenommen. Äh, Kompromis Nummer 13. Sprejeto. Kompromis številka 13. Kdo je za? proti. En glas proti, vzdržani, sprejeto. 173. Elektronsko glasovanje. Fehl noch gut zwei. Angenommen. Sprejeto. 174 tudi kontroversen, bomo elektronsko glasovali. Äh, sprejeto. Prosim, da vsi sodelujete pri glasovanju. 175. elektronsko glasovanje. Tako sprejeto. 176. Spet kontroverzen. Ja, elektronsko. Zavrnjeno. Z dvema glasovoma večine 177. Je tudi ta kontroverzen, potem bomo imeli elektronsko glasovanje. Samo trenutek. Sprejeto. 179. Tudi ta je kontroverzen. bomo elektronsko glasovali. Še deset vas ni glasovalo. Dobro, konec glasovanja. Sprejeto za tremi glasovi večine, 180. Tudi ta je kontroverzen, elektronsko glasovanje. Še sedem vas ni glasovalo. 25 proti 25, zavrnjeno. 182. Tudi ta je kontroverzen, torej elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. 183. Tudi kontroverzen, elektronsko glasovanje. Dobro, konec glasovanja. Sprejeto. 184. Ja. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 185. Za. Kontroverzen. Bomo elektronsko glasovali. še šest kolegov ni glasovalo. Konec glasovanja. Z dvema glasovama večino sprejeto. Kompromis številka 14. Kdo je za? Proti. En glas proti. Sprejeto. 187. Glasovanje po delih so zahtevali zeleni glede drugega dela. Prvi del, kdo je za? Kdo je za prvi del, kdo je proti? Se go, kdo vzdrži? Dobro, samo v drugem delu moramo glasovati. Dobro, drugi del, kdo je za? Proti. Z enim glasom proti, njih se kdo vzdrži? 187. Sedaj pa smo pri kompromisu 15. Kdo je za? Proti. Z dvema glasovoma proti in z enim zdržanim glasom sprejeto. Kompromis 15a. Za. Proti. več vas je proti, ampak kljub temu je večina jasna sprejeta. Predlog spremembe 195, ki je identičen predlogu spremembe 196, ločeno glasovanje je zahtevala skupina SND. Kdo je za kontroverzno elektronsko bomo glasovali? Schließen konec glasovanja. 26 proti 24 z dvema glasovama večine sprejeta. 203. Za. Proti. Z veliko večino zavrnjen. 261 za. Kontroverzno. Bomo elektronsko glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. 27 proti 21. 205. Je kontroverzen, bomo glasovali elektronsko. Šestindvajset proti štiriindvajset sprejeta. Dvesto osem. kdo je za, proti, vzdržanje, sprejeto. 206. Tudi ta je kontroverzen, torej bomo glasovali. Ne, ni več kontroverzen. Dobro. Kdo je za? Proti. Velika večina je proti. Zavrnjeno. Tako, zdaj pa smo pri kompromisu 16. Za, proti, en glas proti, kdo, se kdo vzdrži, sprejeto. 210. Drugi del, kdo je za? To je kontroversen, bomo glasovali elektronsko. Ja. angenommen. 218. Sprejeta. 218. 218. Elektron. Äh, wer ist dafür? Besser. 34 je proti, večina vzdržani zavrnjena. 218. Je spet kontroverzen, torej elektronsko glasovanje abgelehnt. 202 Zavrnjeno. 220 in 222 sta identična. In kontroverzna, torej bomo elektronsko glasovali. Še štiri niste glasovali, ampak zdaj moram zaključiti. Sprejeto. 221. Je tudi kontroverzen, tako da bomo elektronsko glasovali. No. Dobra, sprejeta. 223. Tudi kontroverzen, torej bomo elektronsko glasovali. sprejeta. 224. Za. 2, 3, 4, kdo je proti? Preostali člani, torej zavrnjeno. Kompromis 17, kdo je za? Proti. Vzdržanje sprejeto. Eno zdržan glas. Kompromis 18. Za proti. Pa tri je proti, vzdržani. Dobro. Ja, abstention. 245. Najprej dobro, jih je šest identičnih. Kdo je za? So kontroverzni, vidim. Elektronsko glasovanje. nekaj vas še ni glasovalo, konec glasovanja. Zavrnjeno. 251. Je kontroverzen, bomo elektronsko glasovali. Dvesto enainpetdeset. zavrnjeno. 252. Je kontroverzen elektronsko glasovanje. Ja, prosim. Euh, Nimam glasovalne kartice, lahko zaenkrat upoštevate moj glas tudi brez te kartice. To danes žal ni mogoče, kajti že več kot dve uri in pol glasujemo. Brez kartice danes ne gre. Hey. Ja. Ja. Um ja. okay. Začeli smo šele 20 minut kasneje. V tretjem nadstropju je vaša kartica. Priskrbite si jo. Ti si zato, da pospešimo zadeve, glasov iz dvorane tolmači ne slišimo, ker govorec ni vključil mikrofona, ni glasovala, odgovarja predsedojoči. Kolegica ima sigurno nekoga, ki bo šel iskat kartico. Ti si pa želel, da malce pospešimo z tem glasovanjem, torej dosleden nisi. Ne, Eh, mislim, da je nasprotujoče eh, ravno to dejstvo, da čakate na vsak posamičen glas. Kolega, naj eh, vas pomerim. Pri kontroverznih glasovanjih trije kolege ali pa dva kolega niso glasovali in kljub temu sem rekel, da je konec glasovanja in moja skupina je izgubila pri vseh kontroverznih glasovanjih. Torej prosim, da ste pravični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 kartica prihaja. So, fünf Minuten vergeudet, weil die Kollegin die Karte. Tako, pa smo zapravili pet minut, ker kolegica ni imela uh, kartice. 252 je ta kontroverzen. Kdo je za? Ja, elektronsko glasovanje. 252. Še trije manjkajo. Kolega, želite, da ne počakamo, ne? Zavrnjeno z veliko večino. 253. Dobro. 253 za. Proti. 5 proti. Vzdržani sprejeto. 256 je kontroverzen, bomo elektronsko glasovali. Še trije niste glasovali? Torej, konec glasovanja. Sprejeto. 244. Kontroverzen elektronsko glasovanje. konec glasovanja. Sprejeto. 258 in 140. Sta identična. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 259. Poimensko glasovanje. So zahtevali zelenje.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 262. Kontroverzen bomo glasovali elektronsko. Še dva nista glasovala. Dobro. Sprejeto. Kompromisni predlog 20. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 266 in 267 sta identična. Kontroverzno bomo elektronsko glasovali. Schließen. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromis. Številka 21 kdo za, proti, nekateri so proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis številka 22, kdo za, proti, ne proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 282, kontrovertno, glasujemo elektronsko. Predlog 282. angenommen. Sprejeta. 283. Je stališče ELS kontroverzno, v redu, glasujemo elektronsko. Drugi znak. še šest jih mora glasovati. Pri kontroverznem glasovanju moramo še malo počakati. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa 284. Kontroverzno glasujemo elektronsko. konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 23. Do za, proti, zdržani, sprejeto. 292 na kontroverzo, glasujemo elektronsko. 293, aha, še šestih mora glasovati, konec glasovanja sprijeta. 293 in 14 sta identična. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja zavrnjeno. osnutek poročila 598. Kontroverzno, glasujem elektronsko. Schließen. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 599. Ravno tako kontroverzno. še štiri morajo glasovati. Konec glasovanja. Zdaj glas zavrneno. Kompromis 24. Do za, proti. Glasta proti, vzdržani. Sprijeto. 298. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa glasujemo poimensko o predlogu 299. 300 ti je brezpredmeten. V redu. Glasujemo poimensko. Fehl noch fünf. niso še vsi glasovali. Ok, noch drei. Še trije morajo glasovati. Imamo kolege, ki so tukaj, vendar pa še niso glasovali. Konec glasovanja sprijeto. Potem pa 301 in 302, ki sta identična. Glasujem elektronsko. Še trije. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromis 25. Do za. Proti. Sprijeto. 317. 317 kontroverzno, kdo za, proti, se kdo zdrži sprejeto. Lahko preverimo, vendar pa se mi zdi, da je bilo jasno. Kdo je spremenil stališče? Sprejeto je bilo, ne?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 321, 22 in 23 so identični. Kdo je za? Proti. Večina je proti, zavrnjeno. 324. Kontroverzno, glasujem elektronsko. Še pet jih mora glasovati, konec glasovanja. Sprijeto. 327. tudi to je kontroverzno, glasujem elektronsko. Zavrnjeno 326 je brezpredmeten, v redu. 328 in 329 sta identična kontroverzna sta tudi in zato moramo glasovati elektronsko. Še sedem jih manjka. Še štirje. Konec glasovanja. Sprijeto. To sem se naučil od kolege Gualtierija, da počakam na zadnji glas. Kompromis 27. 27. Kdo je za, proti, sprejeto. Kompromis 28. kdo za, proti. Nekaj je bilo proti. Še iz osnutka poročila 639, kdo za, proti. Večina sprejeto 392, kdo za, proti. Zavrneno 349, kontraverzno, glasujemo elektronsko. Sprejeto. 350. Za, proti, zavrnjeno proti eden, zdržani, zavrneno. Tor 352, kontroverzen, kdo je za? Zmaga sem elektronsko. 24 za 25 proti zavrnjena z enim glasom. 353, 54, 55 so identični. Da za. 2, 3. Dresto 56, da za, to je kontroverzno. čisto elektronsko. K. Hvala. Sprejeto. 357. Tudi kontroverzno. Konec glasovanja. Zavrneno. Kompromis 30a de za, proti. Eden je proti, sprejeto. 351, kontroverzno, de za. Še nekaj manjka, konec glasovanja. Sprejeto. 360.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 tudi kontroverzna. Tukaj sem elektronsko. Fehl noch drei. Še trije manjkajo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 359. Auch kontrovers. Tudi kontroverzno. konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 32 do za, proti, sprejeto. Kompromis 32a do za, proti, držani, sprejeto. 369. Kontroverzno glasujem elektronsko. še dva. Zavrnjeno. 375 in 76 sta identična. Tudi kontroverzna. Glasujemo elektronsko. Glasujte. Abgelehnt. Zavrnjeno tristo triinsedemdeset kontroverzno glasujem elektronsko Fehlen wieder drei. Še tri manjkajo. sprejeto. Še 374. Oziroma 421. So, kontrovers. Kontroverzno, glasujem elektronsko. Zavrnjeno. 374. Kontroverzno. Glasujem elektronsko. Še šestih mora glasovati. Konec glasovanja. Zavrnjeno enim glasom. 379. Tudi kontroverzna. Elektroniško. Da sem elektronsko. Angenomen. Sprejeto. Še 380. tudi kontroverzno, glasimo elektronsko. 380. Konec glasovanja. Sprijeta. 381. Tudi glasom elektronsko. 380. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem pa 383 in 384, ki sta identična, kontroverzna. Glasujemo elektronsko. Še osem jih mora glasovati. zavrnjeno. Sedaj pa 386. Glasujem elektronsko. Zavrnjeno. 387. glasujem elektronsko. Še trije manjkajo, konec glasovanja. Zavrnjeno. 382. Glasujem elektronsko. sprejeta. 385. Ja. Elektronič. Glasujemo elektronsko, še štiri morajo glasovati. V redu. Zavrnjeno. Kompromis 35, kdo je za, proti, se kdo zdrži, sprejeto. 398, kontroverzno, glasujemo elektronsko. Sprejeto, kompromis 36, kdo je za, proti sprejeta. 407. Kontroverzno, glasujemo elektronsko. Sprejeta. Kompromis 37. Do za, proti, vršani sprejeto. 408. Za. Proti. Sprejeta. Kompromis 38. Da za. Proti. Dva sta proti, vzdržani, nišče sprijeta. 390 je za, kontraverno, glasujemo elektronsko. Še pet. Sprejeto. 422 to za, proti, zavarneno. 424 to za, proti, zavarneno. 424 to za, proti, zavarneno. 425 to za, proti, zavarneno proti. Zavrnjeno. Kompromis 39. To je za, proti, zdržani. Eden je bil proti in se je zdržal. Sprijeto. 431. Je to prav? Torej, sledim vrstnemu redu. Zdaj gremo na 431 kontroverzno. Vse eh, elektronsko. Še sedem jih mora glasovati, glasujemo elektronsko. zavrnjena. Sedaj pa kompromis 40, potem pa glasujemo šele o predlogu 437. Kompromis 40 je za, proti, zdržani, zavrnjena. Sedaj pa 437, da za, proti, zavrnjena. Sedaj pa kompromis 41 do za proti sprejeta. Kompromis 42. Kompromis 42. V redu. Šesto dvajset za proti. Zavrnjeno. Kompromis 42 je za, proti vzdržani sprejeto. 454 na mojem seznamu. Ne vem, odkot to izhaja. Štiristo štiriinpetdeset. Ločeno glasovanje, ki ga zahteva zelenik, da za. 454 je za. Kontroverzno, glasem elektronsko. Elektronik. Schließen. Angenommen. 458. Äh, 458. Vezav. Proti. Sprijeto. 459. Kontroverzno glasujem elektronsko. Zavrnjeno. 460. Auk.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 zavrnjeno. 463. Kontroverzno. Glasujemo elektronsko. Še dva. Končano. Sprejeta. 465. Glasujemo elektronsko. še štiri manjkajo. Triindvajset za, dvaindvajset proti, vendar trije niso glasovali. Kompromis štiriinštirideset. Tolmači se upravičuje, vendar moramo zapustiti dvorano, ker imamo naslednji sestanek ob šestih. Oh, I can do it. Wunderbare Organisation. Ja, wunderbar. Ja. ja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 465. Elektronik. First Part Elektronik. Please vote.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 480. 480. Controversial. Auf, mach, mach das Ding an, bitte. Ja, bitte. Okay. Okay. Only 46 members. I miss five.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 rejected 486 86. electronic vote people voting or uh, ich warte jetzt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 Yeah, ja, controversial electronic vote. Ich habe Zeit. Jetzt extra. Nee. I miss three voters. Ja. Okay, close the vote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 In favour? Against? Adopted? Amendment 546. Electronic vote. Hier, <coughs> ja, stellen bitte an.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 561 71 570 yeah. yeah the next one 570 now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 10 votes. I have a lot of time. We miss five. Okay. okay. Ne, eben waren aber alle da. Uh, adopted. 42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 Electronic vote. Six six nine. So, ja, okay, macht so. Rejected 6770.